Gospe in gospodje, pozdravljeni. Odpiramo zasedanje. Prva točka na dnevnem redu danes. Sta izjavi sveta in komisije glede priprav na Evropski svet, ki bo potekal 29.